besedila Evropskega parlamenta. In ta besedila bodo podana v glasovanje. In te besed, ta besedila se boste lahko ogledali v zapisniku današnjega sezina. Gospod Aleksandar Mirski je prosil za zagovor njegovega, njegove parlamentarne.